predsednikom sveta v skladu z poslovnikov sem podpisal naslednje dokumente v skladu z 34 členom poslovnika. Te dokumente boste dobili skupaj z zapisnikom današnjega zasedanja. Sedaj pa gremo na dnevni red za današnji teden. Nisem prej.